in da vsi delajo na tem, eh, da dosežemo in uresničimo te cilje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili to razpravo. Jutri ob 12.30 bomo glasovali o eh, tej temi. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, poročilo gospoda Deve o infrastrukturi jezov v državah v razvoju. Poročevalec ima besedo za 4 minute. gospa predsednica, kolegice in kolegi. V zadnjih uri in pol smo razpravljali o vzrokih in preprečevanju nepotrebnih eh, smrti, naprimer na evropskih eh, cestah. Dejstvo je, da se moje poročilo ukvarja z isto temo in sicer preprečevanje nepotrebnih smrti. Smrti zaradi eh, poplav, eh, zaradi eh, taljenja, eh, ledu in podobno. Eh, v Himalaj, Himalaj najdemo eh, krasna jezera, so pa to ena izmed najbolj nevarnih eh, stvari, ki sem jih eh, videl. 8000 eh, ledeniških jezer je v Hindukušu in Himalaji, 203 med njimi pa so izjemno nevarna. Eh, pred časom so tam imeli tudi potres, o katerem niso poročali v Evropi, so pa poročali v Aziji. Mnogi so umrli in na Richterjevi lestvici eh, je ta potres dosegel stopnjo 9,6. Eh, tu seveda lahko pride do velikih katastrof. Zakaj nastala naravna ledeniška jezera e, zaradi tega, ker pač v določenih obdobjih leta e, se ledeniki hitreje talilo, talijo kot sicer. Brahmaputra, rumena reka in druge reke hranijo milijone ljudi, pravzaprav milijarde ljudi, In tu gre seveda za velike kmetijske površine zaradi vse večjega taljenja ledu in akumulacije vode v teh ledeniških jezerih prihaja do zloma teh naravnih jezov, in do poplav. Pomislimo na Pakistan. 20 milijonov ljudi, 20 milijonov je ostalo brez domov in 500 tisoč eh, oseb je moralo prejemati pomoč v hrani, poplave so se julija letos ponovno vrnile v Pakistan in dan danes eh, so velike površine Pakistana poplavljene, tudi deli Indije. Eh, eh, mi pravzaprav ne vemo, koliko vode bo priš, bodo prinesle te reke, ki tečejo iz eh, Himalaje. Mi teh eh, moren ne moremo popraviti zaradi tega, ker so naravno nastale. Lahko pa eh, najdemo alternativne metode, lahko gradimo neke kanale, predore in zmanjšamo raven vode v teh ledeniških jezerih. Mi moramo omogočiti uporabo te vode v koristne namene za rezervoarje in podobno. Združeni narodi s pomočjo Evropske unije morajo pomagati Indiji, Pakistanu, Kitajski in tako naprej, eh, da tudi začnejo sodelovati in premagovati te težave. Eh, hvala lepa. Sedaj pa postopek ujemite pozornost eh, predsednice, če imate eno minuto in najprej gospa Hübner. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Sedaj trpijo mnoge države zaradi neprimernih jezov, zaradi eh, pomankanja jezov in podobno. Eh, s podnebnimi spremembami, ki smo jim priča, bo vse več nenavadnih vremenskih razmer in poplave se bodo ponavljale. In zaradi tega je tudi zelo pomembno, da zgradimo primerne sisteme. Mi vemo, kako naj to storimo, kajti jezovi ne zahtevajo novih gradbenih tehnologij, vedno so jih že uporabljali, so učinkoviti. Tem državam moramo samo pomagati. Prezidentka, dobri večer, pan komisar. Uh, povodne možno označiť za najlepša hvala. Poplave so eden izmed najbolj destruktivnih eh, pojavov in ranljive države najbolj trpijo. Protipoplavni ukrepi morajo biti sprejeti, kajti ledeniška jezera predstavljajo grožnjo za mnoge države. Strinjam se s poročevalcem, da verjetno obstajajo primerne ukrepe, s katerimi bi lahko preprečili take naravne nesreče. Velike eh, padavine, velika deževja lahko povečajo količino vode in jezovi lahko zaradi tega doživijo škodo in se porušijo. E, v preteklosti je prišlo do škode, ker pač niso ustrezno upoštevali velikih jezov. In dejstvo je, da so voda, da je voda nekaj, e, česar ni dovolj na zemlji. Čeprav imamo uh, uh, poj vode v različnih pojavnih oblikah zelo veliko. Očitno imamo tehnične težave, morda bi sedaj nadaljevali še enkrat. izolate din cauza reliefului montan sau accidentat. Totodată aceste sisteme sunt o sursă de electricitate zelo pomembno je seveda vedeti, da eh, je voda in da jezovi pomagajo seveda tudi pridobivati električno energijo brez onesnaževanja okolja. Vendar pri jezovih potrebujemo predvsem obsežne analize učinkov in eh, pozivam eh, komisijo naj se o tem seveda tudi pogovarja v dialogu z drugimi državami. Hvala lepa. Nihče se ni več prijavil v tem eh, postopku. Jemite pozornost predsednice. Gospod komisar, beseda je vaša. Najlepša hvala gospodu Devi za poročilo in za to, da je načel to zelo pomembno vprašanje. Tu nas spominja na to, da je ta problem velikanski. Do sedaj pravzaprav tega problema nismo tako dobro obravnavali na mednarodni eh, agendi. Veseli smo, da se sedaj komisija lahko ukvarja s to tema. Strinjamo se, eh, da je treba okrepiti ledeniške pregrade in eh, mi moramo pač ta problem reševati na najrazličnejše načine, naprimer tudi z ustreznim eh, blaženjem eh, učinkov, namakanjem in podobno in tu se osredotočamo na najrazličnejše vidike gradnje eh, jezov, na tehnološke adaptacije, s katerimi lahko izboljšamo vzdržnost eh, in zmanjšamo okoljske eh, negativne učinke. Mi se seveda moramo obsežno boriti proti spremembam podnebja in posledicam teh sprememb mi želimo seveda podpirati države v razvoju eh, pri prilagajanju na eh, spremembe in tudi zlasti na lokalni ravni promovira Evropska unija projekte trajnostnega razvoja, ki eh, imajo manjši učinek na okolje. Taljenje ledenikov se krepi po celem svetu in to je tudi izpostavljeno v tem poročilu. Tu gre zlasti za problem v Himalaji in eh, do velikih težav prihaja v Aziji, v eh, gosto poseljenih eh, kmetijskih Eh, področjih in zavedati se moramo, da je v Aziji tudi kar 16 tisoč ledeniških jezer in eh, ta jezera deloma predstavljajo grožno. Treba se je ukvarjati tudi z najrazličnejšimi vidiki eh, podnebnih sprememb in tu potrebujemo ustrezno čezmejno sodelovanje, kjer bomo obravnavali Eh, sodelovanje in v ta namen eh, imamo tudi ustrezno eh, organizacijo in sicer imamo Mednarodno središče za integrirani razvoj gorstva v Hindukušu in Himalaji in mi podpiramo Azijo v boju proti podnebnim spremembam in imamo tudi globalno zvezo proti podnebnim spremembam, ki jo podpira komisija in tu se bodo mnogi ukrepi začeli po letu 2012. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo zaključili razpravo in pa ob 12.30 pri bo glasovanje. Sedaj pa poročilo Gabriel Zimmer. Pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljivosti.